dela je pomembno, da poskrbimo za njihovo zaščito, ne samo do nedelje, temveč tudi potem. Hvala lepa. Hvala lepa. Imamo zdaj na dnevnem redu poročilo gospoda Beleta o javni radioteleviziji v digitalni dobi prihodnost dvojnega sistema. Predam zdaj besedo gospodu poročevalcu za štiri minute, prosim. Uh, well, uh, Hvala lepa, predsednik. Dobro večer, komisar, kolegi. Eh, de resolutie die we hier naar we hopen nu donderdag gaan goedkeuren is denk ik een heel belangrijk signaal. ta resolucija mora podati zelo pomemben signal eh, namreč eh, evropski parlament je podal močno podporo temu modelu ki je zelo pomemben v smislu javnih televizij in tu so seveda tudi zasebne radio televizije. Tu gre predvsem za evropsko vprašanje. Tega ne boste videli pogosto v Združenih državah Amerike, na japonskem ali na kitajskem. Mi imamo povsem drugačen model medijev, če lahko temu tako rečem. In če že zagovarjamo pluralizem medijev, potem moramo podati tudi ustrezna jamstva, tudi glede svobode tiska in izražanja. Vendar je ta model žal pod hudimi pritiski v Evropski uniji. Pritiski pa prihajajo številnih različnih področji. Pristojni organi bi radi prihranili nekaj denarja, prav tako pa prihaja tudi do pritiska zasebnih medijev, podjetij, ki želijo prevagati na trgu in Gre tudi za neke vrste nepošteno konkurenčnost, vprašanje, ki se stalno poudarja. Javne radio televizije se težko držijo na površju pod vsemi temi pritiski. In to pomeni, da je treba poskrbeti za to, da se ohrani zelo delikatno ravnotežje med javnim in zasebnim sektorjem, še zlasti v teh težavnih častih. Ta model medijev mora imeti močno osnovo, na kateri lahko preživi tudi v prihodnje. Zato predlagam rezolucijo. Ne vem, ali je tisto, kar podarjam kot prvo, širše znano, vendar svet Evrope je dejansko sprejel zavezo, da bo še nadalje ščitil in podpiral svobodo tiska in medijev. Vendar to pomeni tudi financiranje javne radio televizije v dolgoročnem smislu in tudi Evropski parlament hoče spodbuditi vseh 27 držav članic, da so nekoč prevzele tako zavezo in da se morajo držati prevzetega. To je pomemben del naše demokracije in zaradi tega hočemo še nadalje ohranjati ta pluralizem medijev in zato potrebujemo tudi spremljanje na tem področju. Tisto, kar je komisija že pred leti iznašla, je še vedno koristno orodje in v številnih državah, članicah in regijah, kjer je raznolikost medijev pod vedno večjim pritiskom, bi bilo to še zlasti pomembno. In ne na zadnje menim, da je najpomembnejša naloga medijev ravno v tem času soočanje z vsemi izzivi, ki jih ponuja internet. Vedno več je teh izzivov še zlasti, pa je to pomembno za prisotnost javne radiotelevizije na internetu. Nekateri kolegi, ki delujejo v medijih, so kot kaže pozabili, da smo lansko leto prevzeli določene zaveze v zvezi z zastopanostjo javnih radiotelevizij na internetu. To je treba spoštovati. Zaradi tega mislim, da se moramo upreti modelom internetnih storitev, ki to preprečujejo. Zaradi tega menim, da ne moremo več stati križem rok, da se moramo odzvati na to, kar se dogaja, še predvsem v zvezi s tem, kar se dogaja s prevzemom tako rekoč vseh medijev strani Apple, YouTube in njim podobnih. Hvala lepa. Zaprosili so za besedo v postopku za pritegnitve pozornosti. Trije govorniki začnemo pri gospodu Mikolašiku. Eh, vážená pani predsedkyňa najlepša hvala za besedo gospa predsedujoča drage kolegice in kolegi v evropski uniji moramo zagotoviti ustrezne ukrepe za uravnoteženje tega sektorja med javnimi in komercialnimi zasebnimi mediji. Le tako bomo lahko zagotovili svobodo govora in medijev ter ustrezno konkurenčnost na tem področju. Nemogoče je namreč upoštevati samo en dejavnik, če hočemo doseči pluralizem medijev. Treba je ugotoviti tudi, kako se javni mediji sploh pojavljajo na nacionalni ravni. Ravnotežje med javnim in zasebnim sektorjem ter neodvisnost od interneta ter prisotnost na internetu morajo biti prednostne naloge Evropske unije in vsi poglavitni deležniki se morajo tega lotiti in delovati v interesu resnične informiranosti naših državljanov. Svoboda medijev je osnova demokracije. Hvala. Grazie, la parola all'onorevole Erenauser. Hvala lepa, zdaj pa Predamo besedo gospodu Herenauzriju. Hvala. Tudi sam mislim, da je dvojni sistem v Evropi nekaj, kar je lahko uspešen sistem. Po eni strani seveda moramo imeti javne in eh, tudi zasebne ponudnike vsebin. Ampak realnost je žal drugačna. Zlasti na zasebnem sektorju vidimo, da gre za monopolizacijo, ki se ji moramo upreti. Ta trend je zlasti tako nevaren, ker uh, gre za zelo težke gospodarsko in finančno gledano čase. Poleg tega, veliko krat je tako, da neki strankarski sekretarji še vedno določajo vsebino nekaterih prispevkov. Kar zadeva ORF v Avstriji, moram reči, da mm, ljudje, ki delajo v tej javni televizijski hiši, ne delajo racionalno in eh, tako, kot eh, bi bilo v današnjih eh, finančnih časih treba. <clears throat> Morda bi morali razviti neke vrste sistem zgodnjega opozarjanja, ko gre za monopolizacijo javnih medijev. O tem smo v parlamentu že govorili in to bi bilo dobro. Hvala, sedaj pa še gospa Rojtova. Najlepša hvala. Dovolite mi naj podarim dve točki povezane s to razpravo. Audiovizualne storitve obravnava že direktiva, ki smo že sprejeli. In ta zagotavlja visoko zaščito otrok pred neustreznimi programi in oglaševanjem. Vendar države članice niso dovolj disciplinirane pri njenem izvajanju. Pri nas, na primer, se izvaja šele od junija poleg tega nismo storili vsega na področju pridobivanja čezmejnih dovoljen in tudi odpiranja arhivov tako imenovanih del sirot, del brez avtorjev. Zaenkrat so ti ukrepi povezani samo z glasbenimi deli in sploh ne zajemajo področja audiovizualnih komunikacij ali lahko vprašam komisijo, kaj namerava storiti v zvezi s tem, ali bo to naloga nas, poslank in poslancev ter ustreznih odborov. Grazie, la parola all'onorevole Paschi. Hvala lepa, besedo predajmo gospodu Paški. Eh, chcel by som úvodom podporiť úsilie pána spravodajcu o. dovoľte mi naj podprem poročevalca v njegovih prizadevanjih da se odpre razprava o medijih v evropskem parlamentu to je zelo pomembna tema še zlasti v teh časih digitalizacije ko prihaja do velikih sprememb na tem področju. Področje medijev je v številnih državah članicah zelo različno organizirano. Razmerje med javnim in zasebnim sektorjem je zelo raznoliko v državah članicah. Včasih zasebni mediji niso na jasnem, kakšna so pravila njihovega delovanja in Tudi zakonodajalci ne podajo jasnega poročila svojim državljanom. Zelo pogosto pa se tudi politika umešava v delovanje javnih radio, televizij, podobno kot se menedžeri in direktori upletajo v delo zasebnih medijev. Ponavadi vse skupaj sledi toku denarja in zato moramo zagotoviti svobodo novinarjev, da se jim ne bo treba stalno podrejati zunanjim pritiskom in nadzoru. Morali bi biti pravzaprav samo podložni svoji lastni vesti in samo nadzoru, ker se morajo sami odločiti za to, kaj bodo proizvedli. Hvala lepa. Grazie, eh, ora la parola per la Commissione. Hvala lepa, zdaj pa predajamo besedo Komisiji, gospeda Manaki, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Komisija pozdravlja to poročilo o javni radioteleviziji v digitalni dobi in prihodnosti dvojnega sistema. Besedilo je zelo uravnoteženo, podpira obstoječi dvojni sistem, ki temeli na soobstoju javnih in zasebnih radiotelevizij. Direktiva o audiovizualnih storitvah je že poudarila, da gre za pomembno področje in potem se evropski trg razlikuje od drugih. To poročilo to tudi priznava. Obstoječi dvojni sistem javne radiotelevizije v skladu s pogodbo temelji na pristojnosti držav članic za nadzorno organizacijo radiotelevizije, vključno z raziskavami in s tem, da je treba poskrbeti za konkurenčnost med javnim in zasebnim sektorjem. Države članice so torej zavezane tudi k financiranju tega sektorja, dokler se spoštujejo določena pravila. Javne radio televizije pa bi morale izkoristiti priložnost, ki jim jo ponuja digitalizacija distribucijskih eh, platform in tudi poskrbeti za nadaljni razvoj, vendar na podlagi tako imenovane tehnološke neutralnosti. To izhaja tudi iz pravil za dodelitev pomoči za storitve javne radiotelevizije. Tu bi rada poudarila še nekaj zadev. Zicer prvo, podarjanje izvanja določenih standardov ni nobenih eh, konkretnih omejitev za delovanje evropskih radiotelevizij. Prav tako komisija ne postavlja nikakršnih omejitev državam članicam za izdajo dovoljenj tretjim državam za predvajanje programov na njihovem območju. Številke, ki jih je komisija nedavno objavila v poročilu o izvajanju določil obstoječe direktive, je videti, da gre radio televiziji po vsej Evropi zelo dobro. Javna radio televizija pa bi morala biti povsod pravzaprav v prvih vrstah inovacije in inovativnosti, morala bi poskrbeti za zvišanje kakovosti, tako vsebinsko kot tehnično, če ne se sooča z izzivi, ki so pred njo. Videti je, da se v teh zadevah v glavnem strinjamo in tako se že vnaprej veselim sodelovanja z Evropskim parlamentom v sklopu pristojnosti, ki nam jih nudijo pogodbe. Hvala lepa, ste mi je razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo v četrtek ob 12. uri. Imamo zdaj na dnevnem redu poročilo gospoda Elerja o civilno-vojaškem sodelovanju.